gospoda Jacka Kurskega. Odbor za pravne zadeve je 21. januarja 2013 preveril mandat v skladu s tretjim členom odstavkoma 3 in 4. Gre za gospo Francesco Baraču in sicer z učinkom 17. decembra 2012 gospod Preslav Borisov 11. januar 2013 in gospod Dan Dumitru Zumfirisku 9. januar 2013. Predlagam, da potrdimo te mandate ali kdo temu nasprotuje. Če ne, je veljavnost mandatov potrjena. Nepovezani poslanci so mi dali predlog za sodelovanje.